lahko zagotovili tudi podporo članov našega parlamenta, gospodu Dambrenidisu. Pristojni organi Cipra so me obvestili, da gospod Sofokles Sofokleus s 1. septembra 2012 stopa na mesto gospoda Kirijakosa Mavronikolesa. Med nami pozdravljam novega kolega in naj spomnim, da v skladu s poslovnikom lahko sodeluje kot ponopravni član